smo ga prekinili 10. septembra 2015, se ponovno pričenja. Zapisnike eh, zasedanja iz 10. septembra 2015 ste prejeli. Ima kdo kakšno pripombo?